tiste, eh, ki jih bo Brexit prizadel. Zlasti gre za državljane, majhne, srednje, velika podjetja in pravice državljanov. To nas v tem parlamentu še vedno skrbi. Dogovor olajšuje izstop, do katerega še ni prišlo in kar je tudi izjemno težko razumeti. Izstopili boste iz prostotrgovinskega območja in porušili tisto, za kar ste se borili v 45 letih članstva v Evropski uniji. Sporazum bo omogočil vsaj čim manjšo zmedo. Prav tako pomeni dobro politično osnovo, na kateri bomo gradili prihodnje odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Ko bo ta sporazum enkrat potrjen, bo potekala mirna tranzicija, v kateri se bodo opredelili prihodnji odnosi. Varovalo, trenutno, začasno orodje, ki naj se ga ne bi nikoli uporabilo, je pomemben del tega sporazuma. Žal mi je, da Združeno kraljestvo še ni pripravilo pravno izvedljivih alternativ, s katerimi bi lahko nadomestili varovalo in še vedno dosegli vse njegove cilje. Mi potrpežljivo čakamo, da te predloge pripravite. Še vedno obstaja možnost, da se sporazum doseže, vendar pa si moramo biti na jasnem. Če boste izstopili brez dogovora, bo to odgovornost britanske vlade. za ukrepi za izredne razmere bodo ukrepi, ki bodo skušali le omiliti situacijo. Vendar s tem ne bodo rešene, rešene vprašanja državljanskih pravic, irske meje eh, in podobno. Kljub vsemu, kar je premije izrekel, še vedno upam za dobre odnose, odnose na podlagi ustrezne regulative. Prepozno je za to, da vam je žal, vsi prekoračujemo čas in trenutno mislim, da imam že 14 prošen v postopku, pritegnite pozornost predsednika. Zato vas prosim, da se držite časov in naslednji sedaj za tri minute gospod Silva Pereira in zagotovo sem prepričan, da se boste držali vašega dodeljenega časa. Yeah. Gospa predsedujoča, znova smo tukaj, da se pogovarjamo o brexitu, o demokratično in na odprt način, tako kot bi moral vsak parlament to početi v takem ključnem trenutku. Ta Evropski parlament je edini operativni parlament, ki predstavlja danes britanske državljane. Skupna resolucija, ki so jo predstavljali socialisti skupaj z drugimi večjimi političnimi strankami, kažejo na to, da smo enotni glede našega stališča, glede tega mm, obžalovanja vrednega uh, dogodka, to je izstop Združenega kraljestva. Mi spoštujemo voljo državljanskih, uh, britanskih državljanov, ampak če bo prišlo do brexita, potem bi moral to biti urejen brexit. Noben dogovor ni najslabši Eh, način izstopa. Prisluhnili smo Borisu Johnsonu, ki je rekel, da želi doseči sporazum za, združ, za Evropsko unijo brez varovala. Sicer, mm, glede na to, da bo, sicer bo Združeno kraljestvo 31. Eh, oktober izstopilo brez dogovora. Ampak če je Eh, Boris Johnson resnično mislil, da je treba doseči dogovor v naslednjih eh, dnevih, potem bi moral že pripraviti pisni predlog o pravno izvedljivi alternativi. Tega ni storil in zaradi tega mi nimamo nobenih dokaz, dokazov o tem, da se želi resnično izogniti izstopu brez dogovora. Tukaj moramo biti jasni. Če bo Združeno kraljestvo izstopilo brez dogovora, bo to popolnoma celotna odgovornost britanske vlade in nikogar drugega. Tako spodnji del kot, dom kot zgornji dom. Um, dru, um, parlamenta sta um, zahtevala, da se podaljša 50. člen, če ne bo prišlo do dogovora. Britanski narod nikoli ni dal uh, mandata za izstop brez. Um, brez uh, dogovora in tega tudi ni dal britanski parlament. Zaradi tega pozdravljamo to, da, ta, da tej resoluciji piše, da Evropski parlament bi podprl podaljšanje 50. člena, če bi se s tem izognili izstop brez dogovora, izstopu brez dogovora. Torej, izstopanje 50, podaljšanje 50. člena je pomembno tudi za Združeno kraljestvo, zato da bodo našli politično rešitev in da bodo potem uh, ljudem dali oblast v roke in da bodo ljudje znova lahko odločali o Brexitu. Hvala za eno minuto, ima besedo gospa Gibson. Danes smo v veliki nevarnosti. V mm, veliki nevarnosti za Evropsko unijo in tudi za Združeno kraljestvo to, da bomo postali utrujeni glede tega eh, brexita in da si bomo preveč želeli narediti korak naprej, samo zato, da bi s tem že zaključili. To je nevarno za, demokraci, za demokracijo, za vladavino prava, za suverenost parlamentov povsod in za pravice državljanov. In zato pozivam ta parlament, da podpre ta predlog, eh, da bi prešli utrujenost glede brexita in da bi podaljšali 50. člen, zato da bi eh, parlament Združenega kraljestva imel dovolj časa. Eh, zato, da bi um, premagali tiste, ki so goljufali in zavajali. Brexit v kakršni koli obliki je slab, slab za vse nas in brexit brez dogovora pa je pravi dizaster in zato si moramo vzeti čas za to, da bi našli način, kako ga ustaviti. For two minutes. Za dve minuti ima besedo gospod Smith. Uh, Najlepša hvala in dobro jutro vsem. Brexit je je vir frustracije eh, in žalosti že od samega začetka. In za Škote je to tudi nepravično. Mi smo želeli ostati in tudi Irci so želeli ostati v Evropski uniji in mirovni proces tam je nekaj svetega in je treba, ga je treba zaščititi. Škotski parlament je z, je z vami in uh, Westminster pač ni uh, prilagojen temu eh, med eh, odvisnemu svetu in mi moramo rešiti notranje eh, težave in moramo pa se tudi pogovarjati in skušamo se izogniti veliki napaki za nas, za Evropsko unijo, za Škote in za Združeno kraljestvo. In vsakič slišim, da moramo priti do tega brexita. Brexit mora biti izveden, izveden. tukaj pa slišim, da ste že siti teh Britancev in tudi sam sem že tega sit, če vas to kaj potolaži. In um, cenim to, da želite urejen izstop za to, da bi o, o, zmanjšali škodo Brexita, ampak žal, kolegi, imam za vas novice. Ne obstaja noben dober Brexit, ne obstaja noben zdržen odgovor za to. Ljudje, s katerimi se pogovarjate, eh, prazni, torej konservativci, ki nimajo ničesar mm, nobenega in niso naredili nič za vzdržne odnose v bodoči. Če, bo, če bo prišlo do brexita eh, mm, z dogovorom ali brez dogovora, bodo to uporabljali za svoje eh, igrice v Združenem kraljestvu in eh, prišlo bo do socialnega, ekonomskega dumpinga, to vam lahko zagotovim. In ni, ne obstaja nič takega, kar bi bil dober Brexit ali dober izid tega in zato ne morem podpreti resolucije kljub um, vašim prizadevanjem in mislim, da ne bo prišlo do takega um, izstopa zaradi vaših sogovornikov. Mislim, da potrebujemo več časa za to, da lahko kaj spremenimo in prosim vas, da nam daste še nekaj časa. Are you finished? Ste zaključili? Ste? končali? Oprostite, kdo je sedaj podal ta komentar? Oprostite, tukaj jaz ukazujem. Oprostite. Hvala. Gospod Beck za tri minute. Spoštovana gospa predsedujoča. Velika Britanija tik pred kaosom, prerokujejo britanski in se posmehujejo nemški mediji, podobno kot se je zgodilo pri histeriji pred referendumom o brexitu. Vendar pa resne posledice še vedno grozijo. Velika Britanija je tretji največji nemški izvozni trg in skupaj z ZDA najdonosnejši. Za preostalo Evropsko unijo je drugi največji izvozni trg. Pri trdem brexitu grozi izguba 10 tisoč nemških delovnih mest, zlasti v avtomobilski industriji. Poleg tega bo prišlo do izpada britanskega neto prispevka od 10 do 12 milijard evrov. Stroški bodo zadeli doslej ubogljivo Nemčijo, predvsem Nemčijo. Zakaj se potem Evropska unija tako zelo upira prijateljski ločitvi? Soženo kraljestvo se je pogajalo v dobri veri. Morda so izkazali še celo preveč vere, ko so se strinjali z vsemi prvotnimi zahtevami Evropske unije glede pogajalske časovnice, glede državljanskih pravic in glede zneska, ki, ki ga bodo morali poravnati po ločitvi. Evropska unija se je odzvala tako, da je zakuhala vprašanje irskega backstopa, irskega varovala. A kdo zares meni, da bodo občasni, občasne kontrole oziroma elektronska carina povzročile ponovno nasilje oziroma terorizem na Irskem? To, tega ne verjame niti Mišel Barnier, ki zlorablja varovalo, da bi Britanijo ohranil v trajni carinski uniji ali pa da bi izsilil drugi referendum. Britanski državljani so se uprli zopr celotnemu finančnemu in političnemu establishmentu in proti politično korektnemu mnenju, ter glasovali, da Evropsko unijo zapustijo z večino 52 proti 48 odstotkom. To je natanko enaka večina kot tista, s katero je Evropski parlament podprl oziroma izvolil predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. 17,4 milijona britanskih državljanov je glasovalo za Brexit. Najvišje število britanskih državljanov, ki je kadarkoli glasovalo za karkoli. Mišel Barnier je premeten pogajalec. Vendar zdaj skuša Združeno kraljestvo zreducirati, ponižati na vazalno državo ali pa po drugi strani tvega, da bo prišlo do hudih izgub delovnih mest tudi v Evropski uniji. Ampak oba izida sta nespremljiva. Le eno minuto imate na voljo, gospod Lundgren. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Brexit je zaznamovana z nasprotovanjem med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Vsi čer, eh, vsi se trudijo predstaviti konkretne rešitve, pred petdesetimi leti pa je bila, bilo stanje zelo drugačno. Velika Britanija ni sodelovala v, um, Evropski skupnosti za premog in jeklo. In isto velja takrat, ko so leta 1957 eh, oblikovali carinsko unijo, so se odločili, da bi to bilo za njih kot prisilni jopič eh, pri eh, pravici do svobodnih izmenjav Združnega kraljestva. Potem pa se je odprla EFTA, Um, ki je bila skupnost za svobodno uh, trgovino in temu se je pridružila tudi Švedska. Tam je bilo okolje veliko bolj prožno, danes pa smo v situaciji, kjer neka država želi uh, zapustiti Evropsko unijo, mi pa moramo to spoštovati. Besedo ima gospa Anderson za minuto in pol. Moj irski potni list pravi, da je pravica vsake, vsake osebe, ki je bila rojena na irskem otoku, to, da je del irskega naroda. Ko ta resolucija jasno, eh, v tej resoluciji jasno piše, da smo mi na severu Irske, imamo pravice do državljanstva Evropske unije, tam, kjer stanujemo. Medtem, ko je varnostna varovalo, je ključnega pomena za to, da ne pride do trdne meje, to, da se zaščiti Irsko in da pride do sodelovanja med severom in jugom, še vedno nas izključuje iz Evropske unije proti naši volji. Mi smo glasovali za to, da ostanemo. In pomembno je, da parlament prizna, tako kot piše v resoluciji, legitimnost katerekoli odločitve eh, svobodne odločitve, ki jo je sprejela večina na uh, severu Irske. I in torej pri, treba priznati naše pravico do samouprave, kot je to zapisano tudi v britanskem in irskem zakon, z, z, zakonodaji. Evropski svet pa. Mm, da, je, da če bo se Irska torej, znova združila, potem bo vseh 32 grofij bilo, v, bilo del v Evropski uniji. In anketa, tako kot druge, so pokazale, da je večina za eh, poenotenje, torej za znovo združenje eh, Irska. In veliki, eh, veliko, mm, velikonočni sporazum eh, nam je nakazal pot, mirno in demokratično pot, kako bomo to dosegli. Gospod Faraž ima besedo za dve minuti. Hvala, nekaj je jasno in to je, to smo že slišali danes zjutraj od Junkarja in Barneja, da smo zelo blizu tega, da se bomo dogovorili o tem varovalju na vrhu 17. oktobra in vsi bodo to prikazovali kot eh, zmago. Morda se moramo spomniti, da ta pogodba tudi brez varovala je zelo slab, pomeni zelo slab dogovor za Veliko Britanijo. Tako smo mi še vedno ujeti v pravila Evropske unije in smo še vedno podvrženi sodišču Evropske unije. In, uh, Eh, najslabše pa je, da katerikoli bodoči odnosi bodo temeljili na zaupanju. Torej, mi smo eh, popolnoma prepuščeni vam, smo se prepustili vam in vaši milosti. In zaradi tega predlagam, da eh, dogodki, ki smo jih videli, dogodki, ki smo jih videli v Evropi v zadnjih tednih, kažejo na to, da ni take dobre volje in zaupanje. Primer premijer Luksemburga je eh, ponižal premijeja Velike Britanije samo zaradi tega, da ga je potem Macron sprejel v Elizeju včeraj vsemi častmi. In zelo jasno je, da eh, je, je bil to cilj Barnjeja, da bi ostalimi znotraj Evropske unije, znotraj carinske unije in slišali smo, vsi se bojite, da bo eh, Združeno kraljestvo izšlo iz te eh, carinske unije in enotnega trga, da bomo postali bolj bogati in bolj konkurenčni zno, zunaj Evropske unije, ko smo bili znotraj Evropske unije. Ne želimo del vašega evropskega uh, eh, imperija serija. Mi smo se na referendumu odločili za jasen eh, brexit in ko bomo to storili, se bomo lahko pogovarjali o, o raznih trgovinskih sporazumih in o poti, kako nadaljevati sodelovanje. Hvala. Gospod González Pons, za minuto in pol. Ko sem bil še študent in sem začel um, se vključevati v politiko, sem gledal na Združeno kraljestvo kot na vzor, kaj pomeni demokracija. Danes je britanska demokracija samo senca tega, kar je bilo zaradi politiko, kakšen je Nigel Farage. Danes, ko Velika Britanija živi v najtemnejšem obdobju po vojni, je bil parlament uh, ukinjen in v ta parlament pa je v zadnji fazi pogajanj odprt. Britanski parlament pa je zaprt in zaradi tega moramo danes tukaj govoriti angliško. Ne zaradi tega, ker predstavljamo e, evropske narode, ampak predstavljamo tudi Britance. To je danes britanska, britanski dom demokracije. Danes velika, velika Britanija ima politike, ki so populisti in ne vidijo prek svojih meja. Mi se pogajamo na vse možne načine in vedno smo delovali v dobri viri. Nikoli nismo lagali. Jean-Claude Juncker in Michel Barnier sta dobra pogajalca, ampak sta hkrati džentlmena. In zanima me, če, je, eh, če trenutni Eh, <clears throat> britanski eh, premijer lahko zatrdi isto. Mi, mi ne bomo, mm, torej, eh, mi smo zato, da se 50. člen podaljša, vendar pa želimo zakaj in dokdaj. Nimamo več časa, da bi ga zapravljali. In zato pozivam. Um, britanskega ministra, da spoštuje britanski parlament in da spoštuje demokracijo v Evropi, ker Brexit ni samo dizaster, ampak je še vse kaj drugega in predsednica ga je prekinila. Gospod Korbet ima sedaj besedo za dve minuti. Um, gospa predsednica, sedaj imamo kaos v kaotično um, politično situ situacijo, vendar. Uh, ne smete misliti, da britanski premije predstavlja vse Britance in celotno britanski narod, ker temu ni tako. In eh, čeprav gospod Johnson pravi, da se trudi za sporazum, ni podal nobenega konkretnega sporazume in eh, ideja je da predlaga ideje, ki niso sprejemljive ne za nas, ne za britanski parlament. In on torej nas vodi proti izstopu brez dogovore. Ampak britanski parlament je izdal zakon, da bi to preprečil in da mora prositi za podaljšanje 50. člena in ne sme izstopiti brez um, dogovora. Ve, večina in, v parlamentu in sedaj morate vedeti, da je Johnson v manjšini in ima manjšinsko vlado in vsaka opozicijska stranka, um, Labour, razni nacionalisti, škotski nacionalisti, uh, valžanski nacionalisti želijo nov referendum in uh, ta referendum, pri tem referendumu se moramo e, truditi za to, da mi ostanemo v Evropski uniji in zato se moramo truditi, ne glede na to, kako ste frustrirani zaradi e, tega izstopa in zaradi premijeja. Moramo vedeti, da se javno mnenje e, v Britaniji sedaj spreminja in zato je nov referendum utemeljen in upravičen zaradi tega, ker Brexit ni, ne bo podoben ničemu tistemu, kar so oni, kar je tista del dvorane govorila med eh, kampanjo. Govorili so, da bo dobro za britansko ekonomijo in za poslitve, pa prihaja, se je izkazalo ravno nasprotno. In zaradi tega uh, Eh, tisti, ki so glasovali za Brexit, daj pravijo, jaz nisem glasoval za to in zato bi morali Britanci imeti biložnost, da se znova eh, izrečejo in zato prosimo, da nam podaljšate 50. člen za to, da bomo eh, to lahko rešili doma. Gospa Long, še za eno minuto. Sama sem bila izvoljena na severnem Irskem in večina mojih ljudi je glasovalo za to, da ostanemo. Tudi sama podpiram to, da ostanemo. Članstvo v Evropski uniji je za nas zelo pomembno. Evropska državljana pomeni skupno identiteto in tako združuje unioniste in uh, nacionaliste. Velikonočni uh, Sporazum je bil uh, podpisan uh, s pomočjo Evropske unije in to je treba zavarovati. In uh, ljudje pa nas, uh, Združeno kraljestvo nas noče podpreti in oni ne uh, govorijo v našem imenu, ne govorijo v, v večini. Uh, um, Severnih Irskov, ne glede backstopa, ne uh, glede izstopa. In uh, brek, ne obstaja dober brexit, za nas pa bo cela katastrofa. Oni pravijo, da um, izstop brez porazuma uh, ni problem. Treba je prisluhniti tistim, ki prečkajo mejo vsak dan. Mi se moramo izogniti um, izstopu brez porazuma. Pravijo, da potrebujemo uh, več časa in mi si želimo um, več časa. Brexit bo vplival na življenje vseh nas in zato ga moramo opraviti dobro, ne pa na hitro. Hvala. Um, Prosila bi zlasti tale del parlamenta. Če se pogovarjate, ko nekdo govori, prosim, še petajte, kajti drugače motite razpravo za vse. Zdaj pa za dve minuti dobi besedo gospod Scott Kato. Hvala, gospa predsedujoča. Že od začetka je Brexit pomenil nadzor, ampak ne zato, da bi nadzor dobili nazaj od Evrope. Johnson in eh, njegova družba so izgubili nadzor nad eh, Združenim kraljestvom. Prav tako izrabljajo moč, ki jo je imel britanski parlament od 17. stoletja in britanski premijer sploh ne more več nastopiti v javnosti, ne v Združenem kraljestvu, ne v Luksemburgu, kot smo videli pred kratkim. Zdaj vidimo, kaj to pomeni, da se nadzor vrne. Gre za to, da se odozame nadzor naših poslancev v parlamentu, naših javnih uslužbencev, tistih, ki spoštujejo pravno državo. Brexit ni povrnil nadzora ne državljanom, ne parlamentu, temveč bogatim oligarhom, ki se želijo izogniti plačilu davkov in globalnim korporacijam, ki skušajo raztrgati zakone, ki ščitijo državljane in okolje. Se lahko, lahko prosim, govorite malce počasneje za tolmače, pravi predsedujoča. Zato so tako potrebne zaveze enakim kongrešnim razmeram, okoljskim standardom zaščiti potrošnikov in podobnim vprašanjem, kar izpostavljamo v resoluciji. Ne moremo si privoščiti tekme do dna, ko bo Združeno kraljestvo znova postalo umazanec Evrope ali davčna oaza. Pet milijonov državljanov je izgubilo nadzor nad svojim življenjem, prav tako so postali pogajalsko orožje, ko se trudijo, da bi družine ohranili skupaj. Žal mi je, ker parlament pravi, eh, ker ne zavarujemo ustrezno pravic. Žal mi je, da, da je demokracija po takšno preizkušnjo v moji državi. Sodišča in drugi pri nas se trudijo, da bi zavarovali demokracijo. Jasno sporočilo naše resolucije je, da Evropski svet odobri podaljšanje roka, zato da demokratične sile lahko znova pridobijo nadzor in končajo politično krizo. Le mi, državljani, se lahko upremo tiraniji Johnsona in njegovih privržencev. Odvisni smo pa od naših prijateljev v parlamentu in svetu, da nam dajo čas za to, da znova prevzamemo nadzor, da ga pridobimo nazaj od bogatih oligarhov. Eh, samo, če bomo delovali skupno, lahko zaustavimo nočno moro, ki jo je povzročil Brexit. Dve minuti, gospod Madison. Hvala, predsedujoča. Če želimo. Torej, 51 odstotkov je na dan referenduma glasovalo, da se zapusti Evropsko unijo. Politični elitisti v Združenem kraljestvu in Evropski uniji pravzaprav držijo Severno Irsko kot talca. Britanski voljivci so se odločili, kot so se, in njihova volja je zavezujoča. Zato je treba spoštovati rezultate referenduma. Nekateri politiki menijo, da bi bilo modro preprečiti brexit, vendar jih je treba opomniti, da državljani predstavljajo vir moči. Politični elitisti na to priročno danes pozabljajo. Evropska unija hitro pridiga tretjim državam o demokraciji in pravni državi, ampak na svojem dvorišču pa demokratične rezultate spoštuje le, če jih eh, podpre z evropsko ideologijo. Evropska unija naj bi vedno zagotavljala možnost oditi. Postalo pa je jasno, da politiki skušajo storiti vse svoje moči, da bi Združenemu kraljestvu izstop preprečili. Tudi Giffer Hofstadt pravi v medijih, da jim je uspelo. Združeno kraljestvo pravzaprav ostaja talec v zadnjih letih. Boris Johnson obljublja, da bo do Brexita morda končno prišlo, ampak spodnji dom ga pri tem spodkopava. Na zadnje so glasovali za to, da Brexit brez dogovora ne bi bil zakonit in s tem oduzemajo upanje mnogim. Svet bi lahko blokiral podaljšanje in Johnson bi lahko zapustil Evropsko unijo. Državljanov ne bomo utišali, ne bomo dopustili, da so talci. Evropska unija postaja arhitekt svojega propada, če ima ljudi za talce. Evropska unija mora končno prisluhniti državljanom, spoštovati demokracijo, suverenost narodov in Evropska unija mora končno izvajati to, kar pridiga. Hvala lepa, gospod Zahrandil. Ena minuta. Hvala, predsedujoča. Šest tednov nas še loči od Brexita in če se ne bo zgodilo nič, bo Združeno kraljestvo izstopilo 31. oktobra brez dogovora. Številni v našem parlamentu še vedno zmotno mislijo, da vedo, kaj se bo zgodilo. Tisti, ki povzročajo težave v Združenem kraljestvu, naj bi vse skupaj blokirali in treba bi jih bilo osvestiti. Ampak vse to ni res. Imamo le osnutek dogovora, ki ga je spodnji dom britanskega parlamenta večkrat obravnaval in ki ga britanska vlada ne podpira. Dva bi morala biti za tango, ampak meni se zdi, da mi plešemo bolj ali manj sami. Edino, kar se mi zdi smiselno v tem trenutku, je, da Evropski parlament svet prosi naj komisiji naloži, naloži ponoven začetek pogajanj. Drugače bo čez šest tednov Združeno kraljestvo izstopilo brez dogovora, kar bo škodilo vsem spletenim gospodarstvom. Hvala lepa. Hvala, gospod Flanagan. Ena minuta. Mikrofon, prosim. Torej, prvo, kar je, je treba uh, ustrezno vklopiti mikrofon. Ampak poleg tega pa je treba spoštovati voljo britanskih državljanov, ki so glasovali za izstop. Če se to ne bo zgodilo, naj bi prišlo do hudih težav na obmejnih regijah. V tem trenutku je edina prava rešitev backstop. Vendar se je treba pripraviti tudi na neurejen izstop. Če se bo to zgodilo, bo načelo evropske solidarnosti zares na preizkušnji. Zaenkrat smo le pri besedah. Jean-Claude Juncker danes znova govori o solidarnosti. Ena, eh, četrt, eh, četrt milijona ton govedine se izvaža na leto v Združeno kraljestvo. Kam bomo to izvažali pozneje? Evropskim sosedom ali imamo za to zmogljivost? Da. Če bo Združeno kraljestvo izstopilo, Irska potrebuje nov trg. V Evropsko unijo uvažamo več kot 300 tisoč ton govedine smo uvozili iz držav Merkosurja. Če dogovora ne bo, potem mora nov komisar za trgovino Phil Hogan to zaustaviti, če naj bi se zares spoštovala naša solidarnost. Hvala lepa, časa vam je zmanjkalo, gospa Doc, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Začetek moram povedati, da je po mojem urejen brexit najprimernejši pristop za Evropsko unijo, za Združeno kraljestvo in zlasti za naše sosede v Republiki Irski. To je bilo vedno v našem interesu, po mojem, in zato se bomo še vedno trudili. Vendar pa sporazum o umiku ne sme škodovati ustavni integriteti Združenega kraljestva in mesta Severne Irske v njem. Zato mora ta sporazum prestati demokratične teste, varovalo pa takšna načela postavlja pod vprašaj. To se je izkazalo že večkrat. Zlasti, ko gre za spoštovanje velikonočnega sporazuma. Danes sta ga omenila predsednik Juncker in gospod Barnier. Eno izmed ključnih načel tega sporazuma je spoštovanje obeh strani, obeh tradicij na Severnem Irskem. To pomeni, da unionisti in nacionalisti imajo enake pravice, se jih obravnava enako. Nekdani irski premijer, ki je bil sam arhitekt Belfastskega sporazuma, je prejšnji teden govoril o pomenu takšne paritete. Rekl je, da mora vsaka rešitev vključiti tudi unioniste. Kajti takšna pariteta v velikonočnem sporazumu pomeni obe strani. Bodimo si na jasnem. Dopis ki omenja peto točko v resoluciji, je dopis, ki ga Severnoirska skupščina ni podprla. Vse unionistične stranke, ki so sodelovale na evropskih volitvah, so zavrnile varovalo. Javnomnenjska raziskava pravi, da 81 odstotkov unionistov nasprotuje varovalu in to pomeni demokratične težave z varovalom, gospod Barnier. In vi si ne morete umiti rok nad tem. Tu ne gre le za Severno Irsko. Gre za to, da ne bi bili ustrezno zastopani. Žal mi je, gospa Doc, pravi predsedujoča, res moram biti zelo stroga. Gospod Tajani, minuta in pol. Gospa predsedujoča, odbor za ustavne zadeve, ki mu predsedujem, se je odločil, da bo govoril v glasu organizaciji državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu, med njimi tudi Ircev. Odločili smo se, da bomo prisluhnili tudi predstavnikom britanskih državljanov, ki živijo v Evropi. Torej, ta parlament ima dolžnost, da da glas evropejcem. 600 tisoč naših državljanov živi v Združenem kraljestvu. Moramo govoriti v imenu z glasom Ircev, ki živijo v Združenem kraljestvu, eh, Britancev, ki živijo v Evropski uniji. To je kraj, kjer Eh, moramo ščititi naše državljane. To je eh, kraj demokracije in zato moramo zmanjšati tveganja za eh, evropske prebivalce. Tudi z odborom AFKO smo govorili o mm, tem, kaj se bo zgodilo na meji med Severno Irsko in Republiko Irsko. Tam je namreč srčika tega problema in kaj je treba narediti za to, da okrepimo mir, eh, za to, da zagotovimo ta, to varovalo. Namreč signali, ki prihajajo od tam, tudi iz britanskega tiska, so zaskrbljujoči. Predvsem pa se, in ob tem se sprašujemo tudi o varnosti za naša podjetja, za naše potrošnike. Spomnimo se afere z eh, boleznijo norih krav, torej brez eh, dogovora je cela Evropa izpostavljena številnim tveganjem in ta parlament mora ščititi naše državljane in naša podjetja. Hvala. Hvala gospod Benifej za minuto. Hvala gospa predsedujoča. Bliža se 31. oktober. Pri tem pa premijer Johnson še ni dal na mizo političnega predloga, v katerem bi lahko evropski voditelji kredibilno razpravljali. E, povečuje se tveganje za izstop brez dogovora, povečuje se napetost, e, predvsem znotraj e, konzervativne stranke, medtem ko Korbinova stranka podaja pobude in skuša uspešno preobrniti eh, to katastrofalno eh, sliko, ki jo imamo sedaj. Eh, preko 700 tisoč italijanskih državljanov je tudi prisotnih v Združenem kraljestvu. Eh, sodelovanje s to državo prispeva k eh, bogatstvu naših držav in če bo Združeno kraljestvo to podprlo, smo mi pripravljeni podpreti podaljšanje 50. člena, ampak samo kot inštrument, ki bi preprečil izstop brez dogovora in brez jasnih perspektiv. Hvala lepa. Gospod Kelehar, izvolite. Yes, um, Hvala. Podpiram resolucijo. Hkrati pa sprejemam tudi odločitev Združenega kraljestva, ki se je odločilo, da bo zapustilo Evropsko unijo. Vendar pa ima Združeno kraljestvo obveznost, da se zaveda demokratičnega procesa, do katerega je prišlo na Irskem leta 1989, ko so ljudje na severu in jugu podprli velikonočni sporazum. In v njem govori, govorimo o gospodarstvu Severne Irske in o pariteti obeh strani. Naj postavimo to v kontekst, kolegi. Vsak Dan ljudje prečkajo nevidno mejo in živijo svoje vsakodnevna življenja. Brexit brez dogovora bo omejil te svoboščine. Svoboščine za poslovno, socialno, kulturno in športno življenje. V okviru naše razprave torej podpiram resolucijo in prosim Združeno kraljestvo, predvsem Združeno kraljestvo, da sprejme svojo odgovornost, ki jo ima do zagotavljanja integritete velikonočnega sporazuma. Treba se je zavedati, da gre tu tudi za mirovni proces, tako da sicer sprejemam odločitev Združenega kraljestva, ki bo zapustilo Evropsko unijo, vendar pa od njih pričakujem, da bo izpolnilo svoje obljube in spoštovalo velikonočni sporazum. Gospa Evans, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Kolegi, Wales zastopam v tem parlamentu že 20 let. To je eden mojih največjih privilegijev in izzivov. Vendar smo zdaj v času, ki predstavlja največ izzivov doslej. Westminster je izdal Wales. To za državljane ne deluje. Parlament je v rasulu. V zadnjih mesecih sem se podala na demonstracije s številnimi valižanskimi državljani, da bi podprli neodvisnost. In ta podpora še raste. 40 odstotkov ljudi zdaj pravi, da bi podprli valižansko neodvisnost, če bi to pomenilo, da Wales lahko ostane v Evropski uniji. Pravico imamo do odločanja o naši prihodnosti. Če naj se trenutna kriza razreši, je treba vprašanje vrniti ljudem na še enem referendumu in zato potrebujemo dovolj časa. Sama se bom še naprej borila za to, pa tudi za prihodnost Walesa v Evropski uniji. Hvala lepa. Gospod Vilimski, ena minuta. Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje. Dovolite mi, da za začetek povem, da pogajanja med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom prav za prav niso v stanju, da bi spoštovali demokratično odločitev ljudstva. Poglejmo si ta parlament. Dva velika tabora imamo. Eni pravijo, Brexit je nekaj dobrega, drugi, da je Brexit nekaj slabega. Moje mnenje je, da sploh ni važno, kaj o tem pravite vi, prav tako ni važno, kaj pravim jaz. Edino, edino kar je merodajno, je mnenje večine Britancev in naša sveta dožnost je pokazati spoštovanje eh, za to odločitev ki jo je sprejela večina Britancev. Zato prosim, izkoristite čas do 31. oktobra, da stopite v stik drug z drugim, da izpogajate ustrezen rezultat, ki bo učinkovit, profesionalen, pravičen in prenehajte s tem teatrom. Hvala. Ena minuta, gospod Buržua. Hvala, gospa predsedujoča. naša skupina ni del usmerjevalne skupine za brexit in nam se zdi, da gre že pri tem za napad na demokracijo. Naša delegacija iz Flamske bo podprla resolucijo, ker je res treba doseči dogovor. Drugače situacija ne bo dobra. Potrebujemo konstruktiven duh in zdi se, da se je zdaj zalesketalo upanje, da bi s fleksibilnostjo lahko dosegli rezultat na pogajanjih. Morda kaj v zvezi z varovalom, tako da se zaščiti notranji trg in njegova integriteta. Gospod Barnier je povsem pravilno dejal, da je ogroženo še dosti, da je ogroženo še kaj dosti, še dosti več kot le trgovina. Obramba, raziskave in inovacije, sodelovanje med univerzami, naprimer, vse vrste podpornih ukrepov, sklad za prilagoditev globalizaciji in tako naprej. Najrazličnejši vidiki zadevajo to problematiko. In uh, pri tem mislim tudi na podjetja na nizozemskem. Hvala, gospa predsedujoča. Veliko ljudi se tu pretvarja, da gre le za nore Britance. Če gre pri Brexitu za karkoli, gre za propad neoliberalne ideje, ki je zakoreninjena v Evropi in njenih institucijah, zahvaljujoč Lizbonski pogodbi. In ironično zakoreninjena tudi v ideologiji vladajočega razreda v Britaniji. S tem se izpodkopavajo javne službe, pogoji, ki so v številnih državah v Evropski uniji. Bodimo iskreni, gre za demokracijo. Združenemu kraljestvu morda ne gre najbolje na področju demokracije, ampak enako velja tudi za Evropsko unijo. Ni mi mar za establishment v Britaniji, ki se pobija med seboj, ampak ljudje na Irske morajo živeti svoje življenja. Ne moremo imeti trde meje. Potrebujemo naše pravice, spoštovanje in nežrtvovanja. Če ljudje tu zares verjamete v solidarnost, miroljubno in pravično Evropo, kot v to verjamem jaz, je treba opustiti neoliberalizem in vlogo, ki jo je doslej odigrala Evropska unija. Gospod Dobni, ena minuta. Danes smo slišali veliko o načrtu vladarja Ferhofštata, kako znova zgraditi Evropsko unijo. Slišali smo tudi primerjave z gospod Doubtfire, ampak bodimo si na jasnem, Guy Ferhofštat je Darth Vader Evrope in eh, njegova zvezda smrti, njegova demokracija zdaj umira. Kar zadeva imperi, Sam zastopam 17,4 milijona Britancev, ki se želijo odzvati. Pred 70 leti so se moji predniki borili in umrli na evropskih tleh, ko so se borili proti fašizmu. Danes želimo osvoboditi Združeno kraljestvo od Evropske unije. Zadnja tri leta, kljub temu, da plačujemo milijardo funtov za naše članstvo, nas obravnavate le s prezirom. In danes se je to še poslabšalo enake konkurenčne razmere. No, če bi igral eh, nogometno tekmo proti vam, gospod Barnier, bi bil rezultat prirejen. Evropska unija ne verjame v demokracijo. Danes naj bi glasovali o tem, da bomo Brexit označili kot nekaj obžalovanje vrednega, ampak mi ne obžalujemo nič, zapuščamo Evropsko unijo in obžalovanja pri nas ni. Gospod Kelly, ena minuta. Uh, v času, ki ga zgodovinarji opisujejo kot eh, čas, ko se premijeji oklicujejo za Halka, gre tudi za čas, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo. To bo prineslo posledice številnim, predvsem na Irskem. In zato smo mi na Irskem tako hvaležni za izkažan, izkazano solidarnost 27-terice. Eh, na čelu z gospodom Junkerjem in gospodom Barnjejem. Gospod Junker pravi, da bodo izkazali solidarnost najbolj prizadetim državam. Bolj jasni že ne bi mogli biti. Gospod Barnje je povedal, da varovalo potrebujemo. Ampak tu gre še za eno posledico brexita. Po velikonočnem sporazumu so se odnosi med Irsko in Združenim kraljestvom izboljšali, bolj prijateljski so. Kraljica je obiskala Severno Irsko pred nekaj leti, ampak zdaj so znova zavladale napetosti in sumničavost. Če bo Združeno kraljestvo prosilo za podaljšanje na podlagi 50. člena in upam, da bo, bo to odobreno. Če ne zaradi drugega, zato da bo gospod Johnson lahko pripravil vrsto rešitev, ki, eh, za katere je povedal našemu premijeju, da jih ima in tudi zato, da bodo lahko državljani Združene kraljestve lahko znova prevzeli nadzor od brexitirjev, uh, brexitirskih piratov, pravzaprav, ki so nadzor zlorabili. Hvala lepa. Gospa Valje, ena minuta. Britanska in nemška državljanka sem in zato je zame to zelo občutljiva tema. S čustvi najbolj nabit del pa je zame seveda varovalo. Ampak to ne bi bila le začasna rešitev, dokler ne bo podpisan končni sporozum. Zakaj to potem predstavlja takšne težave? Zato, ker gre za pomankanje vzajemnega zaupanja. In to jasno opažamo danes. Nekateri se bojijo, da jih bo Evropska unija zavedno zapustila. Evropska unija si želi jasnih zagotovil, da ne bo prišlo do meje med Irsko in Severno Irsko. Ampak tu ne gre le za Združeno kraljestvo, gre tudi za Irsko in Mi imamo pravico se odločiti o tem, ker bomo ostali v Evropski uniji. Kaj lahko storimo? Prav nasprotno od tega, kar počnejo nekateri politiki v Britaniji in tu. Ti so vse bolj agresivni, uporabljajo vedno bolj sočne metafore. Če želimo ostati sosedi, moramo ostati sosedi v dobri veri in prijateljstvu za eno minuto, gospa Loazu. Rada bi se zahvalila Jean-Claude Junckerju in Mišelu Brnjeju, da sta tu v parlamentu, v parlamentu, ki ima ta privilegij, da vas posluša in razpravlja eh, o Brexitu, ne da bi kdorkoli grozil ali razmišljal o tem, da bi ga ukinil. Nikoli ne bomo sprejeli tega, da bi otok Irska uh, utrpel škodo zaradi tega ali zaradi mm, vrnitve nasilja ali zaradi česarkoli drugega škodnega. Nikoli ne bomo popustili pri zauzemanju za mir, za pravice državljanov in za interese Evropske unije. Naš parlament uh, pove to, kar si drugi morda ne upajo povedati. Naš eh, pristop je eh, pristop prijateljstva in spoštovanja do Britancev. Ampak, če bo Združeno kraljestvo zaprosilo za podaljšanje Brexita in imelo za to utemeljene razloge, bomo to sprejeli. Ne bo pa naš parlament mogel odločiti o tem, kako, kdaj in eh, na, pod kakšnimi pogoji in na kakšen način naj bi Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije, vendar pa brez uh, teh informacij tudi ne moremo tega sprejeti. Hvala. Uh, gospod Kaf, včeraj sem slišal gospoda Brnjeja, ki je govoril o krhkem miru, uh, ki je govoril o irskih delavcih, ki vsakodnevno prečkajo mejo na poti na delo. In zato pozivam gospoda Faraža in gospoda Johnsona, podajte se na to mejo, prisluhnite ljudem in njihovim uh, občutenim in resničnim zgodbam. Na severnem Irskem so napetosti vedno prisotne, nasilje ni nikoli daleč. Moji irski kolegi Claire Bailey in Vincent Martin imata iz prve roke izkušnje glede tega in uh, zato se se zauzemata za um, ljudi iz Severne Irske in za njihove preferenčne glasove. Um, ali naj bo Severna Irska prostotrgovinsko območje znotraj uh, Evropske unije, o tem bi morali odločati oni. Uh, mislim, da je dogovor možno doseči uh, in um, rešitev je treba najti. Uh, Hvala. Sedaj pa gospod Rinaldi. Hvala, gospa predsedujoča. Ko sem poslušal kolege v tej dvorani, sem razumel, da je glavna skrb usmerjena v to, da bi se ponovno zahteval referendum v Združenem kraljestvu in to do takrat, dokler ne bi bil rezultat takšen, kot si ga želimo. Ampak demokracija ne deluje tako. Uh, nihče uh, ni v tej dvorani uh, se govoril o ponovitvi glasovanja, ko je bila gospa Ursula von der Leyen izvoljena s samo devetimi glasovi um, prednosti uh, v Evropski uniji prostoru um, prostega pretoka uh, storitev in proizvodov, kaj bomo tukaj sedaj uh, Eh, kaznovali Združeno kraljestvo, komu bomo prodajali naše proizvode, naše stvari. Tako da poskušajmo m, mm, biti bolj propozitivni. Ko um, se je govorilo o podpori bančnemu sistemu, so se sestanki dogajali tudi po noči in se je prišlo takoj do rešitve. In zakaj torej v primeru Združenega kraljestva ne moremo priti na tak način do rešitve? Uh,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 Združeno kraljestvo želi izstopiti iz uh, Evropske unije brez dogovora. Vse bolj je to jasno. Um, seveda bo to ogrozilo naše trgovanje ter mir na uh, Severnem Irskem. Uh, Eh, ampak kljub temu Združeno kraljestvo bo še vedno članica NATO in eden naših najpomembnejših partnerjev. Gotovo mora obstajati rešitev za irski problem in voditelji Evropske unije morajo razumeti, da to varovalo, kot ga predlaga trenutno gospod Barnier, ni sprejemljivo za naše britanske partnerje lahko si samo želimo, da bomo dosegli primeren dogovor, kadar bo vprašanje varovala rešeno. V nasprotnem primeru bo eh, situacija postala nevarna ne le za gospodarstvo Evropske unije, ampak tudi za naše najpomembnejše partnerje. Gospa Rodriguez Palop. Um, Španija gleda na to situacijo kot na neko prehodno stanje, ki ne napoveduje nič dobrega, ravno nasprotno, nekaj katastrofalnega. Brexit namreč tudi v Španiji predstavlja grožnjo za mejo med Španijo in Gibraltarom. Več uh, kot um, 28 tisoč oseb jo namreč vsakodnevno prečka. Uh, na tem eh, nimamo še dogovora o tem, kako se bo situacija tukaj spremenila, kako se bo uredili v položaj glede po, dovoljenj za delo, kako se bodo zagotovile pravice državljanom, ki jih to zadeva. Če bo Združeno kraljestvo izstopilo izdružene, iz Evropske unije, bodo vrste na meji stale do 4 ure. Uh, Ehm, in to, o čemer fantazira Johnson, eh, napoveduje nerešljivo situacijo, ki bo vplivala na milijone ljudi. Seveda lahko se sami odločijo o tem, ali želijo oditi ali ne, vendar pa ne smejo pri tem igrati pokraz življenja ljudi. Hvala. Razumem, da ste v časovni stiski sicer, ampak prosim, da vseeno eh, govorite nekoliko počasneje. Eh, tolmači odlično opravljajo svoje delo, ampak vseeno bi bilo bolje, če bi morda povedali nekaj manj eh, v času, ki ga imate na voljo. Gospod Forman, to je moj prvi govor v tej dvorani, upam, da tudi zadnji. Um, tukaj se govori o svobodnih in poštenih volitvah, ampak v čem je štos, če tisti, ki izgubi, ne želi sprejeti rezultata, eh, če želi žrtvovati to svobodo in poštenost za to, da bi prišel do željenega rezultata. Tukaj se govori o tej demokraciji in se skuša s tem uh, narediti vtis na ljudi, ampak v čem je stvar? Čez nekaj tednov bomo morda zaprosili ali bomo morda prisiljeni zaprositi za podaljšanje roka za brexit. Ampak, uh, če uh, res delujemo na demokratičnih temeljih, bi morali to zavrniti uh, naš izstop uh, mora biti uh, naša pravica. Hvala lepa. Gospod Belami ima sedaj besedo za minuto in pol. Derrière les éclats de voix de ce matin, il y a derrière... Za glasovi, ki smo jih slišali danes dopoledne, pa se skrivajo zelo konkretne nevarnosti za našo prihodnost. Britanci so se odločili, da bodo zapustili Evropsko unijo in to moramo spoštovati. Ampak današnji dialog bo koristen, če ne bo le komentiral trenutne politične situacije v Združenem kraljestvu, ampak če bomo mi kot pogovarjavci ostali previdni in skrbeli za to, kar je tukaj bistvenega in to so interesi državljanov. Uh, brez dogovora nas bo naredil vse dosti bolj randljive pri naših zmožnostih za obrambo in um, pri mm, delovanju naših sil, uh, policije, vojske uh, in drugih, tudi pri uh, odgovoru na teroristične grožnje. Eh, izstop Združenega kraljestva se dogaja v kontekstu, ki je že sam po sebi težaven in zato bo ta izstop brez eh, dogovora gotovo imel hude posledice tudi za sosednje države Združenega kraljestva, med katerimi mi boste dovolili, da omenim tudi Francijo, ki bo gotovo utrpela posledice zaradi te izbire in to na več področjih. Eh, pojavilo se bo vprašanje prehoda meje, pa tudi vprašanje ribištva. Eh, in gospodarstva. Torej, na tisoče ljudi pričakujejo od nas odgovorno ravnanje. In eh, kot novo izvoljeni poslanec sem presenečen ob tonu razprave, ki eh, ji prisostvujem. Mislim, da je ta razprava pomembna zato, da bomo uspeli pripraviti primeren dogovor in, drag gospod Brnje, nadaljujte po poti, ki ste si jo zastavili. Gospa Guillaume, sredi teh razprav o možnostih za Združeno kraljestvo in njegov izstop iz Evropske unije, eh, je parlament jasno podal tudi svoje stališče preko resolucij, v katerih izpostavlja pravice evropskih in britanskih državljanov. Eh, Evropski parlament se zauzema za zagotovitev miru na Irskem in ter za spoštovanje pravic državljanov tako v Združenem kraljestvu evropejcev kot eh, Britancev v Evropski uniji uniji ter za zagotovitev drugih, um, spoštovanja drugih pravic. E, stališče je jasno, sedaj pa nestrpno čakamo, da bo e, britanski premije podal razumne in razumljive predloge, da bo prevzel svojo odgovornost. Ampak ob tem moram reči, da je obžaljevanja vredno da se nekdo že, eh, da se ljudje že tri leta sprašujejo o smislu vsega tega in eh, ob nekem taktičnem eh, preizpraševanju demokratični, spoštovanja demokratičnih načel u odnosu do Združenega kraljestva. Gospod Garikano, več kot 150 tisoč Špancev živi v Združenem kraljestvu in več kot 300 tisoč Britancev v Španiji. Za vse te ljudi je e, izstop brez dogovora in brexit sam zelo grda, grda zadeva. Situacija je dramatična.